predlagam, da nadaljujemo. Uh, imamo zamudo, ampak uh, mislim, da ni napačno, če zastavljamo vprašanja, če vprašanja imamo. Prav tako vem, da se zasedanja predvajajo preko spleta v živo in slišali ste, da so bili naši prejšnji govorniki zelo veseli, da so lahko prišli na govorniški odr, da so lahko z nami delili svoje zgodbe, uh, zato nimam prav nobenega namena prekiniti ali odpovedati te seje. Z veseljem pozdravljam vse, ki ste tukaj. Predstavila vas bom po vrstnem redu. Najprej pa želim razložiti, kako bo potekalo zasedanje danes popoldan. Zadeve bomo nekoliko spremenili in predstavljam si, da. Bodo nekatere kolegice in kolegi nezadovoljni, če je to res, potem lahko sicer s prstom pokažete name, Vsi smo se strinjali, da bomo tako delali, sama prevzemamo odgovornost, tako pač bo. Če si pogledam, po, če si pogledam dvorano, vidim, da težav ne bo. Samo poročevalec in poročevalci v senci bodo zastavljali vprašanja in gospa Morvaj, seveda vi lahko spregovorite v imenu samostojnih poslancev, ker ste pač edini tukaj. Torej, poročevalec, poročevalci v senci in gospa Morvaj vi boste edini lahko spregovorili in dve minuti boste imeli na voljo. Stroga bom, ki je kladivo tukaj v redu in govorniki bodo imeli največ dve minuti, da se odzovejo na vprašanja. Potem pa lahko zastavite dopolnilno vprašanje za največ minuto in odgovor potem spet traja največ minuto. Imamo šest govornikov, in to je edini način, da bomo dobili relevantna vprašanja in relevantne odgovore in končali pravi čas. In seveda, če bo še kaj časa ostalo, bodo lahko spregovorili tudi drugi poslanci, to je popolnoma jasno, to bi prav tako morala povedati. Vem, da to ni posebej prijetna ureditev, ampak samo tako bomo lahko imeli smiselno razpravo, kajti zadnji so bili ljudje razočarani, ko so zastavili vprašanja, pa niso dobili odgovorov. Prav sedaj pa z velikim veseljem pozdravljam tukaj gospoda Herta Standarta, ki je podpredsednik odbora oziroma oddelka za zagotavljanje storitev pri Belgakomu, pa tudi gospoda Dirka Liberta, ki je generalni sekretar pri Belgakomu, pozdravljam pa tudi gospoda Franka Roberta, Robena, ki je v odboru za zaščito zasebnih podatkov v Belgiji. Žal gospoda Lobana ni z nami. To je politika praznega sedeža. Predstavniki ZDA oziroma vlade ZDA in nizozemske vlade niso želeli odgovarjati na naše vprašanja, tudi angliži sledijo njihovemu zgledu, žalostno je, da je tako, kakorkoli že, ne bom več zavlačevala, nadaljevali bomo v vnaprej določenem vrstnem redu. Najprej gospod Standard, potem gospod Libert. Gospod Standard, izvolite. Voorzitter, eh, geachte leden van de commissie. Eh, mevrouw de Hvala lepa. Gospa predsednica. Hvala lepa. 16. septembra je Belgacom objavil, da je potekala obsežna operacija v zvezi z varnostjo informacijskega sistema, zato ker so ugotovili, da so strežnike Belekoma hacknili. To je bil precej obsežen incident, ki je bil objavljen tudi v tisku. Belekom se zahvaljuje za povabilo, da se lahko oglasimo danes pri vas. Želim vam podati kratek pregled tega, kar se je zgodilo. Potem bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja, pri tem pa bomo seveda lahko imeli vsebinsko razpravo. Naj vam povem, kaj se je zgodilo. 21. junija letos so strokovnjaki Belga Koma opozorili, da je prišlo do anomalij v omrežju Belga Koma. Omrežje Belga Koma je bilo okuženo z škodljivo programsko opremo. strokovnjaki, ki smo jih povabili, torej zonani strokovnjaki, so sodelovali z našimi strokovnjaki in preučili smo incident. 12. julija smo dobili prve sklepe, ki so pokazali, da je prišlo do digitalnega napada. Kompleksen in prej neznan virus je okužil sistem Belgakoma. 19. julija je Belgakum primer predstavil zvezdnemu toživcu, preiskave so se začele takoj. Preiskave so se začele z službami za mm, preiskavo kaznevih dejanj. Tudi pri Belga komu smo začeli s preiskavo, nadaljevali bomo, poiskali smo tudi zonanje strokovnjake. Najprej smo želeli ugotoviti, kakšen virus to je in kaj počne. Želeli smo ugotoviti, ali je prišlo do tega, da bi bili prizadeti podatki potrošnikov ali da bi to škodilo potrošnikom samim. Odgovor je ne. Okuženo ni bilo ne telefonsko omrežje, niti fiksno omrežje. Dodaten nadzor smo zagotovili za to, da spremljamo razmere na tem področju. Strokovnjaki poskušajo zadeve rešiti. Od eh, srede julija do septembra nam je uspelo lokalizirati in odpraviti ta virus. Sodelovali smo z družbo Fox IT, pripravili pa smo posebna orodja za iskanje in brisanje tega virusa. 4. septembra smo dobili zeleno luč za operacijo čiščenja. 14. in 15. septembra čez vikend smo to operacijo tudi izvedli. Omrežje Belgakom se stavlja približno 26.600 sistemov informacijske tehnologije in pri približno 100 24 sistemih smo našli ta virus. Zadeve smo rešili na tak ali drugačen način. Na to operacijo smo se temeljito pripravili. Pragotovo si lahko predstavljate, da je treba zadeve zastaviti zelo natančno. Uspelo nam je operacijo izvesti tako, da ni prišlo do nobenega učinka na stranke ali na zagotavljanje storitev. Vse skupaj sedaj pozorno spremljamo in naše omrežje IT se nenehno preiskuje, iščemo viruse in od datuma čiščenja do sedaj nismo našli še nobenih virusov, seveda pa bomo ostali pozorni tudi v prihodnosti. Bilgakom pripravlja pravno preiskavo in upam, da bomo v prihodnosti našli krivce in kakšni so njihovi motivi. Zaenkrat še nimamo nobenih objektivnih elementov za to, da bi lahko potrdili ali zanikali morebitne špekulacije, ki jih lahko najdete v tisku. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja, vendar žal ne moremo zagotoviti informacij v okviru trenutne tekoče pravne preiskave, ker gre za pravno preiskavo, ki teče pred bruselskimi sodišči, je popolnoma jasno, da vam teh informacij ne moremo dati, to bi lahko ogrozilo preiskavo, prav tako pa ne moremo podati informacij, ki bi lahko vplivali na varnost sistema IT Belgakoma. Drugače pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Uh, thank you very much, Mr. St Hvala lepa, gospod Standard. Naslednji bo gospod Liebert, generalni sekretar Belega koma. Hvala lepa, nič nimam za dodati. Hvala lepa, tako bomo imeli več časa za vprašanja in odgovore. Prvi je gospod Moraj z dve minuti. Hvala lepa, gospod Standard in gospod Liebert. Hvala obema. Naj začnem z pravnim primerom, s pravno zadevo. Po notranji preiskavi ste svoje ugotovitve poslali belgijskemu toživcu. Mi pa preiskujemo obtožbe iz časopisa Der Spiegel. Ugotoviti želimo, koliko je bil Belgakom pod napadom, do kolikšne mere želimo ugotoviti čim več. Vem, da ne morate veliko povedati o pravnem primeru, ampak če ste to posredovali belgijskemu toživcu, potem je jasno, da imate osnova za sproženje sodnega postopka. Zanima me, kaj je ta postopek. Jasno je, da je prišlo do digitalnega napada vaši sistemi so bili shekani in zanima me, koliko je resnice v teh obtožbah iz špigla. Torej, so te obtožbe resnične ali ne, zanima me, ali lahko poveste kaj o tem. Drugič, belgijski premije je govoril o kršitvi integritete vašega podjetja. Zanima me, ali lahko poveste več o tem, kako je ta incident vplival na integriteto vašega podjetja. Zanima me, kaj nameravate storiti v zvezi s tem. Mislim, da nas predvsem zanima, kako se počutite vi, glede na to, da ste bili napadeni. Veliko mi je veliko podjetje, velika družba, ampak služi tudi evropskim institucijam. Zanima me, kako ste sedaj vi prizadeti zaradi tega kajti služite tudi infrastrukturi Belgije. Hvala. Hvala lepa. Danes bom zelo stroga. Če boste presegli svoj čas, boste imeli potem manj časa za svoje dopolnilno vprašanje. Hvala. Dve minuti za odgovor. Hvala lepa. Najprej želim odgovoriti na elemente, ki ste jih omenili v zvezi z sodnim primerom. V Belgiji je pač tako, da če telekom, el, operater telekomunikacij ugotovi napad na svoje sisteme, mora to prijaviti državnemu tuživcu. To smo mi tudi storili. Takoj, ko smo ugotovili, da je res šlo za organiziran napad na našo integriteto, smo to tudi prijavili dejstvo, da smo uložili tožbo, ne pomeni, da kot podjetje vemo, kdo je odgovoren za te napade. Zgodba v špiglu je samo ena od zgodb, ki krožijo po medijih, ampak mi kot podjetje ne moremo špekulirati. Kdo je krivec, bo ugotovilo sodišče na osnovi preiskav. nam ni treba nič reči v zvezi s tem. Dobro, sedaj pa, kar zadeva evropske institucije, povem vam lahko, da smo ta virus zaenkrat našli samo na notranjih sistemih IT. Seveda obstajajo povezave in tudi razlike med našimi notranjimi sistemi in mobilnim ter fiksnim omrečjem. Tam ni bilo virusa. Zaenkrat ni dokazov za to, da bi bili prizadeti naši potrošniki ali podatki naših potrošnikov. Gospa eh, predsednica, če dopustite, bi lahko še nekaj dodal. Namreč. Elementi preiskave so uh, tajni zaradi sodišča do 24. septembra, potem pa lahko o tem govorimo. Zunani elementi, ki so bili uporabljeni pri tem napadu, um, so nekaj, o čemer lahko govorimo. Zvezdna policija ima sedaj dostop do teh podatkov, ampak tudi pri cert.eu smo mm, ugotovili, da oni skrbijo za varnost vseh institucij. Vaše institucije so torej obveščene o elementih, ki jih morajo dopustiti za to, da bi ugotovili, ali so bili vaši sistemi prav tako žrtev napada. Virus ni prizadel naših strank, niti naših eh, strank, torej niti institucij Evropske unije. V redu, gospod Fos. Hvala lepa. Hvala tudi za vaše besede. Za zadnjim odgovorom ste nekako odgovorili tudi na moje vprašanje. Namreč. Sicer nisem tehnično dobro podkovan, vendar ali ni mogoče slediti temu, kam so ti podatki šli, ko so bili enkrat prestreženi. Je to mogoče ugotoviti? Moje vprašanje pa je tudi, kakšne vrste podatkov je bilo mogoče prestreči. So to samo podatki o stikih ali tudi vsebina sama? obstaja sum, da je napad prišel iz Združenega kraljestva. Zanima me, ali se je kdo že oglasil pri vas v zvezi s tem, ali ste dejansko o tem izvedeli samo iz medijev. Hvala. Izvolite. Ja, ik kan u bevestigen dat er dus geen enkele toenadering uh, tot ons. Mag ik potrdim, dat nichtje z nami še ni navezal stikov. Prav nichtje. Naslanjamo se lahko samo na dejstva in zaenkrat še nimamo nobenih informacij o tem, kdo bi lahko bil storilec, niti kakšni so motivi za napad. Okay, Dopolnilno vprašanje? Also, so torej, izhajati bi bilo mogoče tudi iz tega, da bi lahko bile krive tudi druge države. In še nekaj, vprašanje o kakovosti teh podatkov. So to podatki, ki posegajo v zasebnost, ali so to samo podatki o povezavah? Ne vem, kaj lahko ta virus sploh stori uh, waar we vandaag formeel kunnen over zijn met de huidige informatie die we hebben. No, po informacijah, ki jih imamo trenutno na razpolago, ni bilo nobenih anomalij v zvezi z dostopom do omrežja, informacij ali čimerkoli, kar potuje skozi ali preko naših omrežij. Anomalije smo ugotovili le na naši strani, torej na notranjem omrežju IT. Strežniki Windows, aplikacije, Office in druga programska oprema, ki jo uporablja naše osebje. In vaše drugo vprašanje, izvor napada. nobenih dejstev ni, na osnovi katerih bi lahko ugotovili, kdo je kriv za to in kakšni so bili njihovi motivi. Hvala lepa. V nasprotju z prejšnjimi zasedanji bom spregovorila kar sama kot eh, predstavnica Aldeja v nizozemščini. Najprej me zanima, ali so strokovnjaki to že ugotovili ali so za napad ugotovili drugi, naprimer ljudje iz Evropske unije. In drugič, dejali ste, da ne veste, kdo so krivci in kaj želijo. Ampak ali ne drži, da govorimo o letu 2011, da so tudi sistemi evropskih institucij, torej Evropskega parlamenta, bili napadeni. Sicer nisem tehnično podkovana, ampak predstavljam si, da bi to lahko vedeli, ali ni tukaj britanska tajna služba, služba kriva za to. V sredini septembra ste izvedli čistilno akcijo, vse naj bi bilo sedaj počiščeno, zanima me, ali to drži in kakšno je vaše mnenje o tem, da imajo vaši ruterji, torej siskovi ruterji, še vedno virus. Kaj menite o tem? In še zadnje vprašanje, zakaj? Je Belgakom govoril o XIX-u, ki naj bi v ZDA omogočal ameriškim oblastem, da prestregajo podatke. In sedaj še špekulativno vprašanje. Ali lahko pojasnite, zakaj je kodno ime uh, operacije socialist. Hvala. Prvo vprašanje. Strokovnjaki Belgakoma so to ugotovili, sodelovali so skupaj z našimi dobavitelji, to sta bila HP in Microsoft. Ugotovili smo, da gre za virus skupaj z HPM in Microsoftom. Alarm smo že posredovali našim dobaviteljem. Kot zunanje strokovnjake smo najeli Fox IT in eh, tako smo lahko virus kategorizirali. Ugotovili smo, da je to zelo napreden virus. Kar zadeva tiste vzorce, ki jih je odkrila komisija. Morda lahko sama, sam kaj povem o tem. cert.eu je spletna stran in informacije se tam pri, primerjajo, ali so enake ali celo identične z zlonamernim programjem iz leta 2011. Ampak informacije o tem nimamo. Lahko pa potrdim skupaj z drugimi vprašanji, ki ste jih zastavili, namreč vsi naši sistemi so sedaj čisti, seveda jih redno spremljamo, ampak zaenkrat so vsi naši sistemi čisti. Nobene sledi virusov ni več, niti pri siskovih usmerjevalnikih. Kar zadeva vprašanje v zvezi z ZDA, to nam ne pove nič. Rekli ste, da je Belgija za to glasovala, oziroma Belga kom, da naj bi o tem glasoval. No, po zasedanju vam bom pokazala seznam. V redu, sedaj pa še zadnje vprašanje. Kodno ime socialist v špiglu, so o tem govorili. Ponoviti je treba, da je zgodba iz špigla samo ena od morebitnih hipotez, tega ne morem ne potrditi, ne zavrniti. Hvala lepa. Sedaj pa Jan Albrecht za zelene dve minuti. Hvala lepa. Najprej želim povedati, da je popolnoma nespremljivo, da Združeno krljestvo ni poslalo predstavnika sem in da se vlada Združene krljestva odziva na tak način. Mislim, da bi morali vse nacionalne vlade Evropske unije pozvati, da se na to odzovejo in to takoj. gre za nacionalno varnost in za izvajanje te varnosti v državi sami, ampak gre za agresijo v okviru Evropske unije. To je treba povdariti in to moramo omeniti tudi v Evropskem parlamentu. Zato mislim, da bi morali ustrajati pri tem, da bi o tem še govorili. V redu, sedaj pa še moja vprašanja. Najprej hvala lepa, da ste se oglasili pri nas imam zelo podrobno vprašanje v zvezi z vašimi notranjimi varnostnimi sistemi za informacijsko tehnologijo. Zanima me, kakšni so bili učinki na notranje sisteme IT. Kaj je bilo torej napadeno? Zanima me tudi, ali so eh, hčerinske družbe prav tako sodelovali predvsem, naprimer, BICC so tudi oni mora biti prizadeti. Vi ste tudi glavni deležnik eh, podjetja Deutschland Services in zanima me, ali BICS nudi tudi druge storitve in katere so te storitve, naprimer Evropskemu parlamentu, Evropski komisiji in NATO. Hvala, gospod Standard, gospod Libert. Eh, Hvala lepa, morda bom začel sam kar zadeva Bix. Bix je povezana družba Belgakoma. Njihova naloga je, da skrbijo za to, da komunikacijske storitve dobro delujejo tudi na mednarodni ravni. To pomeni, da storitve Bixa, torej glasovno sporočanje, tekstovna sporočila in internet delujejo dobro med stotinami uporabnikov po vsem svetu. Stranke Bigsa niso samo Evropski parlament ali Evropska unija, ampak imamo strank zelo veliko. Med drugim tudi Belgakom. Nismo samo lastnik Bigsa, ampak tudi uporabnik Bigsa. Bix je bil nekaj časa tudi integralni del Belgakoma, nekaj časa je bil Bix, torej sestavni del Belgakoma in od augusta 2004 je to ščerinska družba Belgakoma. Zato še vedno obstajajo povezave med informacijskim omrežjem Belgakoma in omrežjem Bixa. Dejansko smo našli virus tako v omrežju Belgakoma kot v omrežju Bixa. Kar zadeva dopolnilno vprašanje, ali je bil cilj omrežje Bix ali omrežje Belgakom, o tem ne vemo nič, zaenkrat ne morem nič povedati v zvezi s tem. Hvala lepa, sam lahko še nekaj dodan. Nimamo upogleda v to, kako je do tega napada sploh lahko prišlo, zaenkrat ne vemo, kaj se je zgodilo. vprašanje je, kje se je virus nahajal. Virus se je nahajal na notranji ravni, v notranjem sistemu informacijske tehnologije. Jasno ločujemo med notranjim in zunanjim sistemom in v zunanjem sistemu ni bilo virusa. Torej, notranji informacijski sistemi so pač Office, Windows in druge aplikacije, ki jih uporabljajo naši delavci na notranji ravni. Imamo več kot 20 tisoč sistemov, to vam že nekaj pove. Imamo strežnike Windows in tudi nekaj delovnih postaj, kjer smo našli viruse. Pri 124 sistemih smo našli ta virus, kakor sem že povedal, šlo je za strežnike Windows in za druge delovne postaje. Imam še dopolnilno vprašanje, ki je bolj splošno. Mislim vas vprašati naslednje. Če bi dokazali, da je šlo za nezakonit dostop do vaših informacijskih sistemov, ki je prišel strani GCHQ, torej Agencije Združenega kraljestva. Kakšen bi bil vaš odziv in ali menite, da bi bilo spremljivo, če belgijska vlada ne bi ukrepala proti Združenemu kraljestvu v zvezi z takšno kršitvijo vaše integritete? Hvala. Well, ene, dus vraag, dus, uh... To je zelo špekulativno vprašanje, kaj ne? Mm. Zato bo moj odgovor previden, ampak morda vam lahko povem, da je naš premije že podal izjavo na to temo. In sicer to je incident, ki smo ga mi poznali, vendar v tisku so trdili, da vedo, kdo je za to odgovoren. No, če je to res, potem bomo seveda ustrezno ukrepali. Hvala se, da pa EKR nima svojega predstavnika. Sedaj pa gospod Ernst zaguje. Ja, film. Hvala lepa. Tri vprašanja imam. Preden vam zastavim vprašanja, vam želim povedati, da vas tukaj ne križamo, ampak gre za integriteto telekomunikacijske infrastrukture v celotni državi. Mislim, da moramo še enkrat povdariti, za kakšne razsežnosti tukaj gre. Ne gre samo za izgubljene pravice, ampak gre za to, da bodo državljani izgubili zaupanje. Rekli ste, da niso imeli dostopa do podatkov strank, ampak to je popolnoma drugačno vprašanje. Mislim, da moramo zadeve zelo temeljno analizirati, ne pa ostati na površju. Tri vprašanja imam. Prvo vprašanje zadeva tehnologijo, ki se je uporabila za napad. Špigl pravi Quantum Insert, torej QI. Kaj veste o tem? Kakšen program je to? Kdo je ta program izdelal? Kakšne informacije imate o tej problematiki? Drugo vprašanje. Nisem zadovoljna z odgovorom glede tega, kaj vse je bilo prizadeto. Rekli ste, da stranke niso bile prizadete, rekli ste, da to zadeva samo notranje omrežje. Prebrala pa sem, da je ta virus v uporabi že od leta 2010, torej 2010 do 2013. Zanima me, kako daleč so torej prišli v vaše notranje sisteme, kakšno škodo so povzročili in kako bi lahko to sploh izmerili, kajti na vse zadnje ste se oglasili pred sodiščem. In tretjič, govorili ste o prevencijskem načrtu, morda lahko poveste kaj več tudi o tem. Rekli ste, da je sedaj vse zelo varno in da imate vse pod nadzorom, ampak eh, lepo prosim, da ste bolj natančni. Mr. Standard, Mr. Liebert. Oh, gospod Standard, gospod Liebert, izvolite. Wat wij zelf, wat we daar kunnen mededelen, is dat het over een hoog gesofisticeerde software lahko vam povemo, da se ukvarjamo eh, z zelo sofisticirano programsko opremo. Ljudje, ki so to opremo razvili, so seveda imeli zelo široke možnosti, eh, tudi velike sposobnosti, eh, veliko strokovnega znanja je vključenega v to. Gre za sofisticirano opremo, kot sem rekel. To pomeni, da so hekerji tudi imeli uh, uh, veliko znanja. Omenili ste leto 2010. Virus smo odkrili konec junija. Mm, takrat smo nemudoma ukrepali, sprejeli smo vse ukrepe, ki so bili potrebni in datum, ko smo odkrili virus v sistemih IT, eh, je zelo težko določiti. Eh, s tem se zdaj ukvarja sodna preiskava. Eh, Glede na črta preventive, naj povem, da potrebujemo še veliko informacij. Nekaj jih že imamo, pa jih ne moremo nujno vseh podati naprej, ne moramo vam vsega povedati, vendar pa z drugimi operaterji telekoma se primirjamo, izmenjujemo najboljše prakse in sodelujemo. Želite pod vprašanje? To me že ne osrečuje. Kaj je ta visoko razvita programska oprema? Lepo prosim, da mi to nekoliko naširše razložite ko vas uh, sprašujem o prevencijskem načrtu, seveda nimam v mislih vse podrobnosti, ampak uh, mislim, da mi lahko poveste nekaj več. Boste že našli pravo formulacijo. Wat ik kan zeggen, dat is dat we inderdaad. Lahko vam povem naslednje. Tisto, kar smo našli, smo očistili. Uporabili smo dve metodi. Oba tista kanala, kjer so bile napake, smo zaprli. Okrepili smo tudi nadzor. Mm, torej, kot katero koli podjetje ki se ukvarja in obravnava osebne podatke, moramo zagotoviti jamstva za to, da bomo zaščitili naše strežnike in to na ustrezen način. Govorimo o vdoru nekega akterja, ki ima na voljo pomembne vire, sofisticirano tehnologijo in ko sistem zaščitimo na primeren način, moramo tudi ugotoviti, da ne moremo vedno dati jamstev, da neka skupina Eh, ki ima zadostna sredstva in znanje, ne bo mogla odreti v ta sistem. Eh, tukaj lahko razpravljamo o tem, kako zavarujemo podatke v naših omrežjih. Ampak ta razprava se ne sme osredotočati samo na podjetje Telekoma, ampak eh, mora biti bolj splošna potrebujemo neko preventivno in represivno zakonodajo, ki bo to preprečevala. Moramo imeti ustrezna varnostna omrežja in tukaj eh, smo naredili korak naprej, kar se tiče zakonodaje. Moramo pa si ogledati še, kaj se dogaja na lokalni ravni, nacionalni in tudi evropski ravni. organi morajo dati na voljo več sredstev za to, da bomo lahko take probleme odstranjevali. Gospa Morvaj, tukaj smo zbrani za to, ker je po podatkih iz tiska uh, varnostna agencija iz Združenega kraljestva napadla sistem Belgakoma, s tem je kršila pravice vas kot podjetja in tudi vaših potrošnikov, vključno z Evropsko komisijo, svetom in parlamentom. Predstavniki Belga Koma so rekli, da eh, še ni potrjeno, da je storilec dejansko eh, agencija iz Združenega kraljestva. Seveda eh, to še ni potrjeno, zato imamo kazenske postopke. Eh, s temi postopki bomo prek preiskav eh, odkrili storilca. V eh, modernih kazenskih postopkih ima neko, neka skupina, ki je napadena zelo močen položaj. Tudi vi kot podjetje ga imate. Kakšen je vaš položaj v tem postopku? Eh, kakšne korake ste sprejeli eh, do sedaj, zato da bi našli storilca ali ne menite, da je vaša vloga kot eh, vloga žrtve, da prek tehničnih strokovnjakov in odvetnikov odkrijete identiteto storilca. Kolege, tudi sprašujem, zakaj ne bi Evropski parlament eh, in pa druge enote, druge institucije bile zastopane tukaj. To bi morali podpreti tudi strokovnjaki z tega področja. Eh, večkrat na sestankih v Evropskem parlamentu govorimo o pravicah žrtev. To so pomembne stvari in eh, to me zanima. Ja,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 tudi o tem je treba razpravljati. Mi smo uradno podali tožbo kot civilna stranka in eh, na tej stopni preiskave, zdaj tu še ni aktualno, ampak ko bomo imeli postopek obtožbe, bo Belgakom popolnoma sodeloval v celotnem postopku. To je kazenski postopek in tukaj imamo mi kot žrtev eh, svoje pravice. Te pravice moramo tudi uporabiti. Imate kakšno pod vprašanje? Da eh, se čutite moralno in pravno zavezani temu, da zberete vse svoje vire, ko gre za strokovno znanje, tehnologijo, partnerje v mednarodnem svetu, na mednarodni ravni, da sodelujejo pri tem procesu. Začudena sem, da se zaenkrat na tem področju še ni veliko zgodilo. To je zame zelo presenetljivo. Eh, saj imamo eh, to živca, ki ima dobro pravno znanje, nima pa tehničnega znanja ki je tudi potrebno za ta dosje. Vi imate to tehnično znanje, prav tako vaši partneri, zato mislim, da bi morali biti zelo aktivni eh, pri samem primeru. Seveda, mm, čutimo se moralno odgovorne in želimo tudi zagotoviti, da eh, bodo storilci tudi odgovarjali za svoje dejanje. Mm, normalno je, da na tej stopni še ne sodelujemo pri sodni preiskavi. Smo pa dali na voljo uh, vse svoje vire, tehnično znanje strokovnjake uh, in bomo tudi sodelovali v polni meri, ko bo čas za to želimo, da se ta primer razjasni. Tako zaradi nas samih, eh, zaradi naših strank in naših sodelavcev. Hvala. Še pet eh, se vas je javilo k besedi. Želim pa še eno pojasnilo. Eh, ni mi še jasno, kot je bilo poročano v medijih, ali je tisti, ki je Eh, vdrl v vaše sisteme, je lahko prisluškoval telefonskim pogovorom eh, v sistemu in telefonskim pogovorom eh, v Evropskem parlamentu. Kajti, če je temu tako, potem ima gospa Morvaj popolnoma prav. Lahko vam povem, da takega prisluškovanja ni bilo. Zdaj bom čas za govor omejila na minuto in pol kaj ti samo tako bomo potem dobili tudi ustrezne odgovore. Najprej eh, tri eh, vprašanje in odgovore. Eh, Romero Lopez, Gomez in Klaes. Gospa Romero Lopez je prva. Minuto in pol imate. Da, hvala. Želela sem vas vprašati, ali je ta virus oziroma ta škodljiva koda. Mm. za katero pravite, da je eh, neka visoka tehnologija. Eh, torej, zanima me, ali ta tehnologija, ki je bila uporabljena za vdor v te notranje sisteme, ali je bila narejena tako, da eh, ne bi bila opažena v sistemih ali da bi jih uničila, kakšen je bil namen. Eh, tega virusa. Če ga nekaj časa niste opazili, koliko časa mislite, da je to bilo? Hvala, zdaj pa gospa Gomeš. Like to... uh, hvala, najprej bi tudi sama povedala, da se mi zdi uh, ciničen ta odgovor, ki so nam ga zagotovili. Uh, britanski kolegi iz britanske agencije, kajti tukaj ne gre za njihovo nacionalno varnost, ampak gre za uh, varnost podatkov v Evropski uniji. Mislim, da je to resna zadeva. Zdaj pa vprašanje, ali je ta eh, napad eh, prizadel zasebnost vaših uradnikov, vaših notranjih uh, sistemov IT. Uh, Eh, ali preko maila, sporočil, eh, torej ali so bili prizadeti osebni podatki in kakšen je bil po vašem mnenju namen tega virusa. Ali je šlo za to, da se ta virus eh, razširi in tako škodi vašemu sistemu, ali pa da določene informacije migrirajo iz vaših notranjih IT sistemov v druge. IT, eh, IT sisteme, naprimer, ki, tiste, ki so locirani v GCHQ. Hvala, gospod Kles, tudi minuto in pol. Hvala. Tudi sam želim uh, povedati, da je nesprejemljivo, da predstavniki Združenega kraljestva niso prišli uh, danes v naš odbor. sam uh, tudi mislim, da je to dokaz uh, cinizma. Tukaj imamo načelo subsidijarnosti. Torej, ne gre za to, da bi ena država članica obtoževala drugo. Zdaj pa k vprašanju, ali ste pogledali in pregledali notranje uh, procese, notranje podatke ali imate kakšne uh, načrte, kako bodo strokovnjaki uh, od zunaj tehnologijo in znanje prenesli v Telekom, v Belgakom. In če se bodo še pojavljali taki problemi ali načrtujete kakšne dolgoročne ukrepe. Vrah, eh, uh, eh, Glede prvega vprašanja o samem škodljivem uh, virusu, naj povem naslednje. Moja hipoteza v tem trenutku je, da uh, ta virus ni bil oblikovan zato, da bi podatke uničil. Nobenih dokazov nimamo za to. Eh, tudi ni šlo za kompromitiranje eh, samih storitev. In tudi eh, ni dokazal, da bi bili ogroženi podatki naših strank. Koliko časa je bil ta virus prisoten? Konec junija smo ugotovili, da je virus tam, ampak točnega datuma, kdaj je ta virus prišel v naše sisteme, pa ne moremo še določiti. To je zelo zapleten postopek. In v tem trenutku glede tega še ne moremo nič reči. Notranja varnost, e, o tem se tudi spraševali, e, ni bilo tega virusa pri osebnih podatkih naših strank, torej samo v notranjih sistemih se je pojavil. Zaenkrat nič ne kaže na to, da bi bila e, notranja zasebnost kršena. Glede razlogov za ta napad tudi ne moremo še eh, podajati zaključkov. Glede revizije trenutnih načrtov eh, pa naj povem naslednje. Varnost je pri Belgakomu eh, ključna prioriteta, najvišja prednostna naloga, ki jo imamo in vsekakor imamo na letni ravni proračun, ki je namenjen za to, še naprej bomo usposabljali strokovnjake v ta namen. ta incident eh, je tudi povzročil, da zdaj bolje razumemo, kako eh, delujejo zelo sofisticirani virusi. Sam trdno verjamem, da bomo izšli iz te krize, za katero nam je zelo žal, ampak iz nje bomo išli močnejši, nekaj se bomo naučili in te lekcije že tudi vključujemo v načrte za prihodnost pripravili smo um, številne ukrepe, ki jih bomo zdaj pospešili zaradi uh, tega incidenta. Gospa Gomeš uh, želi pod vprašanje. Uh, oprostite, nisem dobila odgovora na svoje vprašanje. Ali je ta virus omogočal, da so podatki v vašem notranjem sistemu IT uh, da so ti podatki kopirani ali pa da eh, prehajajo v druge eh, notranje sisteme eh, informacijske tehnologije, naprimer v nek sistem v GCHQ, ki bi vam lahko prisluškoval. Vprašanje je jasno. Hvala. Nobenih pravih podatkov še nimamo, iz katerih bi lahko izpeljevali zaključke. Torej v drugih besedah ne moremo niti potrditi, niti zanikati tega, kar je uh, bilo povedano. Gospod Belet je zdaj na vrsti, gospod Šliter pa je zapustil dvorano. Hvala, predsedujoča. hvala, ker ste eh, povabili tudi odbor ITRE. Glede na to, kar ste povedali, eh, sem malo zaskrbljen. Rekli ste, da je ta storilec imel dostop do eh, pomembnih virov, torej nič ni moglo preprečiti tega napada. In iz tega lahko sklepamo, da bi se to v prihodnosti lahko ponovilo. Lahko to samo očistimo in se pripravimo na nov napad. Morda nam lahko poveste kaj več o tem. Eh, očitno se bo to rešilo samo na višji ravni, torej če združimo moči. Kako lahko eh, v resničnosti eh, preprečimo podobne napade? Kaj pa preiskovalne storitve, tajne službe, kako lahko naredimo kaj na evropski ravni, da zagotovimo, da se to ne bo ponavljalo? Da. To je zelo pomembno vprašanje. Mi kot podjetje lahko zagotovimo uh, ustrezno zaščito naših sistemov IT. In to je uh, nek proces, ki traja in ki se še nadaljuje. Lahko se nekaj naučimo iz preteklosti, lahko si izmenjujemo najboljše prakse z drugimi operaterji. Nekaj struktur torej je na voljo za izboljšanje delovanja naših sistemov. Mm, tukaj lahko opazimo tudi naslednje. Eh, zaščita gospodarskih interesov v Evropski uniji, če temu lahko tako rečem, ni vedno glavna prioriteta. Pogosto so tudi viri, ki so potrebni za zagotavljanje dobre kibernetske politike. Eh, ti viri eh, niso vedno na razpolago tam, kjer so potrebni. In mi kot eh, podjetje moramo to zagotoviti. Tukaj je šlo za zelo eh, velik napad, eh, za katerim stoji veliko znanja. Mi kot podjetje sami tega ne moremo rešiti. Nobenega podjetja, nobenega organa na svetu ni ki eh, bi bil povsem imun na to vrstne napade. To moramo upoštevati. Tukaj potrebujemo nek nov pristop, moramo se posvetovati uh, in sodelovati. Moramo imeti predvidene številne ukrepe, od preventivnih do uh, represivnih in do sankcij. Uh, zato, da preprečimo take napade. Treba je razmisliti o tem, kakšni ukrepi bi bili primerni za podjetje in, podjetja in tudi organe, tudi na evropski ravni, da torej preprečimo podobne zadeve. Nažalost pa moram povedati, da obstaja tudi stopna napadov, ki se jim ne bi mogli, moglo zoprstaviti nobeno podjetje. Hvala. S tem zaključujemo e, e, to sejo. Ampak zdaj sem še bolj zmedena kot na začetku. Tukaj je šlo za velik napad. E, Zdi se, da je storilec e, neka organizacija ali kar država, ki ima zadostne vire na voljo za tak napad. Ampak. E, Tukaj je šlo za napad na Belgakom, za notranje sisteme. Zakaj, če gre za napad eh, na notranje sisteme, ne morete potrditi, eh, ali je šlo za prenos podatkov ali ne? Eh, zakaj ne, če gre samo za notranjo zadevo, če ni bilo prisluškovanje in tako naprej? In zakaj bi Belgakom bil neka ciljna skupina tretje države? Eh, ko gre za tak napad. Upam, da bomo v prihodnosti eh, prišli do več jasnosti pri tem primeru. Eh, hvala za vašo prisotnost tukaj. Upam, da bomo lahko razjasnili zadeve. Hvala za podrobne odgovore. S tem pa zaključujemo ta del našega sestanka. Zdaj pa se bomo lotili drugega dela. Gospod eh, Loben, eh, direktor eh, komunikacijskega urada vlade v Združenem kraljestvu iz GCHQ je odpovedal svojo prisotnost. Zato besedo kar predajam gospodu Franku Robenu, ki prihaja iz Komisijon de la Protection de la Vie Privée Belgique torej komisije za eh, varstvo zasebnega življenja v Belgiji. Izvolite. Kratek bom, kot ste prosili. Rad bi omenil dve stvari. V naši komisiji za zaščito zasebnega življenja opravljamo delo na tem področju in naj, eh, najprej bom govoril o tem, na to pa še o o naukih, ki se jih lahko naučimo na evropski ravni. Naša naloga je ugotoviti, če so ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov dovolj dobro uh, opredeljeni, da zaščitijo občutljive informacije. Ko smo bili obveščeni o tem incidentu, smo takoj stopili v stik z Belgakomom. Belgakom je tesno sodeloval z nami, na voljo so nam dali vse dokumente, tudi tiste interne. Seveda smo ob enem spoštovali vse eh, skrivnosti podjetja, vse poslovne tajne. Ko smo dobili pritožbo, smo tako reagirali, zato da bi zaezili morebitno škodo, da bi naredili temu konec. glede na našo analizo, ni prišlo do prenosa eh, osebnih podatkov, ni prišlo do večjih posegov v podatke. Sedaj pa evropska plat zgodbe. Najprej je treba prenehati ustrahovati ljudi. Tehnologija IKT je zelo uporabna. Eh, uporabna za področje zdravstva, za socialne medije in tako dalje. Današnji komentarji seveda kažejo, da o določenih stvarih moramo govoriti in razmišljati. Gre za kibervarnost, gre za informacijsko varnost in teh eh, dosjejev ne smemo pustiti kar tako drugim institucijam. Eh, nekatere situacije eh, presegajo nacionalne meje, zato je potrebno ukrepe pripravljati na evropski ravni. Pomembni pa so seveda sporazumi, sporazumi, dogovori med institucijami. Videli smo, da obstajajo nekateri načini delovanja to vrstne škodljive kode to, to vrstnih virusov, ki bi jih lahko skupaj preprečili. Kot, kot je dejal gospod Belet, je nujno, da imamo nekakšen tehnološki pul, ki ga sestavljajo eh, tehnološke rešitve. Če ne, drug, eh, če ne kaj drugega, potem potrebujemo eh, skupno analizo. Pri nas v Belgiji nimamo vedno eh, ustreznega znanja za to, da bi lahko upravili s to vrstnimi problemi. Mislim, da na tem področju v Belgiji nimamo toliko eh, sredstev na voljo, s katerimi bi se lahko borili proti to vrstnim sofisticiranim eh, virusom. Ravno zato sem prosil za pomoč ko pripravljate direktivo ali pa uredbo, se je, potre, se je treba osredotočiti na eh, mednarodne vidike te problematike. Osredotočiti se morate na to, česar države članice ne morejo razrešiti same. Načelo subsidijarnosti je treba spoštovati, seveda, ampak vprašanja, ki so čez mejne narave, morajo odigrati zelo pomembno vlogo pri tem. zaenkrat nimamo evropskega organa, ki bi se lahko eh, takoj danes, sedaj, v tem trenutku odzval na to vrsten napad. Toliko z moje strani, gospa predsedujoča, mislim, da sem bil dovolj kratek in jedrnat. Odgovoril bom na vaše vprašanje, seveda. Gospod Račevalec, za dve minuti. Hvala, gospod Robin, da ste se udeležili današnjega zasedanja. Ne vem, če sem pravilno razumel, ampak očitno vas ne zanima toliko preiskava Belgakoma. Imeli ste priložnost eh, dobiti uvid v to preiskavo. A nam lahko kaj več poveste o vaših pristojnosti, kako natančna je lahko vaša preiskava, kako daleč lahko greste? Dobro bi bilo, da bi bil z nami kakšen predstavnik eh, vladnih organizacij, naprimer gospod Loban, on se ni odzval, nimamo eh, pristojnosti, da bi dejansko pozvali ljudi, da bi jih prisilili, da sem pridejo. Eh, potrebujemo obe plati zgodbe, kolege iz Belga Koma nam lahko dajo zgolj informacije, ki eh, nam jih želijo dati, naprimer v povezavi s sodelovanjem. Ampak za njih gre za, njih gre za primer prima facie. In to je to. Nimamo pa tega drugega dela. Uh, sestavljenke. Z nami ni eh, gospoda Jena Lobena ali pa kakšnega drugega predstavnika GCHQ. -ja. Eh, ravno zato bi radi več vedeli o tem delu preiskave eh, na vaši strani. Kakšne so vaše pristojnosti, kaj lahko naredite, kaj menite o primeru Belgakom? Eh, kaj menite o tem, kam bo ta primer šel? kako se bo zadeva eh, razvila in odvila. Zanimajo nas tudi splošna načela kibervarnosti, ampak zanima me vaš pogled na trenutno situacijo, naprimer Pelgakom. Očitno ne menite, da eh, gre za veliko nevarnost za varstvo podatkov, da ne gre za veliko uh, kibergrožnjo. Nekaj več besed v zvezi s tem, prosim. Okay, so. Zoals gezegd, Ik zetel in de Belgische prijs. Voilà. Sam sem predstavnik Komisije za zaščito zasebnega življenja v Belgiji. Naš mandat je ta, da ugotavljamo, če je a, eh, bilo zasebno življenje državljanov kompromitirano. Nimamo mandata za preiskavo, zato da bi ugotovili, kdo je sprožil to kršitev, kdo je eh, odgovoren za takšno kršitev. Vse dokumente, ki smo jih eh, dobili, smo dobili zaradi dobre volje velikoma. Nimamo pa eh, podatkov o tem, da bi naj prišlo do prenosa podatkov državljanov ali pa kaj podobnega. Tako da uh, te pravice očitno niso bile kršene. Komisija nima specifičnih pristojnosti, ima druge eh, organe, seveda imamo sodišče eh, in podobne organizacije, ampak to ni naša pristojnost. Mi moramo gotoviti zgolj, če so bili državljani eh, v kakršnem koli primeru eh, kompromitirani. Gospod Morajes, izvolite. Nisem želel napačno razumeti vaše vloge, ampak povabili smo vas za to, da bi, vam, da bi nam dali dodaten uvid v to preiskavo. Zanima me, če menite, da so uh, bili belgijski državljani kompromitirani. Dali ste nam odgovor, eh, nekateri so malce zmedeni. No, vsaj sam lahko to rečem, ampak odgovor smo dobili prav. Okay, DPP, e Za LS, gospod Vos, dve minuti. Ähm, so wie ich sie Če vas prav razumem, državljani zaenkrat niso bili prizadeti in da se moramo posvečati mednarodnim vidikom. Ampak glede na to, da smo imeli afero z NSA in programom PRISM, sedaj pa je tukaj še Združeno kraljestvo, sicer morda še nimate dokazov, ampak rekel bi, da to že ima mednarodno razsežnost. Če imate kakšne predstave glede mednarodnega vidika, me zanima, kaj menite o tem. Kakšni ukrepi bi bili potrebni? So bili državljani prizadeti, kaj bi lahko storili? Ik heb het al voor een stuk uh, aangegeven. Hè. Ik denk dat we. No, deel odgovora na to vprašanje sem že podal. Kot nadzorni organ na nacionalni ravni ne moremo vedno vedeti, če so lokalni sistemi ustrezno nadzirani in. Uh, podprti. Razumeti moramo, da gre za zelo dobro razvite tehnike enkripcije. In sistemi na nacionalni ravni so zelo dobro zaščiteni. Težko je dešifrirati te kode. zato nobena država članica sama ne more ponuditi takšnih rešitev. Mislim, da se moramo proti takšnim kršitvam boriti skupaj, strukturirano. Danes govorimo o Belgakomu, v prihodnosti pa se bo morda kaj podobnega zgodilo nekemu drugemu podjetju, neki drugi državi. Najti moramo strukturne, sistemske ukrepe zato da se bomo lahko skupaj odzivali na takšne napade. Na ta način bomo lahko eh, pregledali situacijo in ugotovili, če so naprimer virusi povezani ali ne. Evropi je treba takšen sistem še razviti, zato da si bomo lahko izmenjavali informacije o virusih in se od, eh, na, to, na to odgovarjanje takšne grožnje precej bolj učinkovito. Hvala. Sedaj pa bom spregovorila kot poročevalka v senci skupine Alde. Dejati moram, da sem vedno bolj zmedena na, tem, na tej javni predstavitvi, potem ko sem prisluhnila predstavnikom Belega Koma in še eh, predstavniku Komisije za zaščito zasebnega življenja. Govorimo o sofisticiranih sistemih, eh, ki jih ne morejo razviti, ker. Eh, kar neke entitete, gre za zelo napredne sisteme. Ampak problema ni zato, ker do eh, posega v telefonske klice ni bilo, šlo je za le, le za vdor v interni sistem, nobenih podatkov ni bilo eh, prenešenih tako dalje. Vseeno pa poteka eh, kazenski primer pred sodiščem. Tako da ali je res nekaj ali pa nekaj drugega. Gre očitno za velik incident, ki dobro argumentira uh, Eh, obravnavo tega primera na kazenskem sodišču ali pa gre le za manjši incident znotraj belega koma. Ne moremo imeti dve takšni resničnosti. Mediji se si pa ja niso vsega eh, popolnoma izmislili. To ni zgolj uh, njihova uh, domišljija. Ne morete dejati, saj je vse v redu. Zelo sem presenečena. To ni kredibilno. Uh, presenečena sem, kako uh, se odzivate na to. Seveda, nimate pristojnosti za to, da bi ugotovili, kdo se skriva za tem, ampak dejali ste, da zgolj potrebujemo evropsko zakonodajo za to, da bi okrepili naše sisteme. Ne. Če to ni množičen napad, če je vse laž, potem lahko preprosto končamo s tem sestankom in se odpravimo na pivo. Če pa je res, potem pa potrebujemo več odgovorov, kot smo jih dobili danes. Thank you tot heden is uh, eh, Belgacom de. Ali lahko odgovorim? Zaenkrat. Naši sistemi nikoli niso bili eh, predmet takšnega napada. V tem primeru, v tem incidentu, pa smo odzva, eh, našli škodljivo kodo v približno 124 sistemih. Vemo, da mediji špekulirajo. Marsikaj so zapisali in dejali. To so hipoteze. Mi pa delamo z dejstvi, številkami. Zaenkrat dejstva pravijo, da ni prišlo do posega v informacije naših uh, uporabnikov, da ni prišlo do tovrstnih kršitev še vedno analiziramo, kaj se je zgodilo skupaj z vsemi zadevnimi službami. Sodelovali smo tudi s Komisijo za zaščito zasebnega življenja Belgije. Danes govorimo zgolj o dejstvih. Seveda gre za uh, resen napad. Prvič se je zgodilo, da je nekdo tako posegel v uh, našo integriteto. Prvič smo dobili takšen virus. naslednje, odgovor. Je to resen napad? Seveda. Ampak sprejeti so bili uh, vsi ukrepi, posledice so bile omejene, ni prišlo do uh, pretoka podatkov in to je jasno. Kratko dopolnilno vprašanje za oba. kaj je takšnega v internih sistemih Belgakoma, v interni administraciji, kar bi bilo tako zanimivo za britansko obveščevalno službo ali pa kateri, katero koli drugo obveščevalno službo? Eh, ja, mar dar, dar obniv, eh, vandah, ker. No, naj še enkrat povem, gospa predsedujoča. Lahko se pogovarjamo o hipotezah, ampak samo o tem ne morem govoriti, ne morem odgovarjati na hipoteze. Danes pač ni jasno danes ni dokazal, zakaj takšnega. Ne vemo, kakšen je bil cilj. Ne vemo, eh, kakšen je bil cilj tega kibernapada. Gospod Robert. Nima komentarja. Gospod Albrecht za zelena. Hvala. Gospod Roben, malce sem zmeden zaradi vaših odgovorov. nekako pravite, da je vse v redu. Smo sredi krize, kar se tiče izvajanja uh, zakonodaje na področju zasebnosti in varstva podatkov. Tudi v Belgiji gre za vprašanje uh, izogibanja eh, zakonodaji, pravni državi. In mislim, da bi vas moralo malce bolj skrbeti kot člana komisije za zaščito eh, zasebnega življenja. Mislim, vsaj upam, da to ni uh, splošno stališče vaše komisije. Moje vprašanje je naslednje. Dejali ste, da potrebujemo ukrepe na evropski ravni, preiskave na evropski ravni, ki bi eh, se osredotočili na te incidente. Strinjam se. Zanima me, če so belgijski organi, tudi vaša komisija, uporabile Europolov uh, kibercenter. Ste prosili za njihovo pomoč? Prav k temu ste pozvali. Porabili smo milijone za to, da bi ustvarili takšen sistem na evropski ravni. Ste v Belgiji prosili za pomoč tega centra in zakaj tega niste storili, če tega niste storili? Gospod Roben. Ik denk dat wij perfect onze rol spelen. Ja, ik... Mislim, da smo dobro upravili naše delo. Povedal sem že, kaj počnemo v Komisiji za zaščito zasebnega življenja. Ugotavljamo, če je prišlo do kršitev na tem področju. Pogledali smo si vsa poročila, vse ukrepe, ki so bili sprejeti, eh, pogledali smo osebne podatke in ugotovili, da ni bilo kršitev osebnih podatkov državljanov. To je naše delo. Na drugi strani pa seveda poskušamo ugotoviti, odkje je prišel ta napad, kdo je storilec, e, kateri podatki, če so bili prenešeni ali ne. Pred nami so zelo sofisticirani sistemi. In zato smo e, stopili v stik z vsemi e, ostalimi organi na evropski in mednarodni ravni. Ampak to ni naša naloga, to je naloga eh, organov države. Mi se eh, ukvarjamo s predvsej bolj omejenim področjem in Belgakom je sprejel nekatere ukrepe za zavarovanje sistema in po našem mnenju, našem strokovnem mnenju, so ti ukrepi dovolj eh, natančni, da so naredili vse, kar je bilo mogoče za to, da bi razrešili to problematiko, da ne bi prišlo do posega v osebne podatke, po, eh, podatke uporabnikov in tako dalje. Našo nalogo smo torej upravili. Dopolnilno vprašanje? No, sam sebe sem vprašal, kako lahko popolnoma izključite možnost, da v teh primerjih ni prišlo do kršitve oziroma posega v osebne podatke. Ne vem. Nemče je eh, prava beseda, ampak ali obstajajo kakšni indici, kakšni dokazi za to? No, ampak po mojem mnenju, če ne veste, kateri eh, podatki so bili kompromitirani, kako lahko izključite to kategorijo podatkov? Res ne razumem. Gospod Roben? Ik, ik kan dat niet uitsluiten vandaag, want ik... Tega ne morem izključiti, gospod Albrecht. Podatki, ki so bili prenešeni, so bili eh, pod inkripcijo, zavarovani. In te inkripcije ne moremo dešifrirati. Lahko pa zagotovim, da ni bilo množičnega prenosa podatkov. Kateri podatki so bili kompromitirani? No, če želimo odgovor na to vprašanje, moramo najprej dešifrirati te podatke. Najti moramo eh, ključ za dešifriranje škodljive kode, malwarea, virusa. Najprej je potrebno streti kodo tega virusa, da bi vedeli, vedeli eh, kateri podatki so bili kompromitirani. In zato nimamo ustreznih eh, znanj. Še enkrat ponavljam, gre za zelo sofisticiran sistem. Če bi poznali kodo, če bi lahko razvozlali virus, potem bi lahko vedeli, kateri podatki so bili v nevarnosti. Ampak vemo, da ni bilo množičnega prenosa podatkov. Takšna je naša dedukcija glede na uh, količino podatkov, ki so bili prenešeni. Ali vam lahko sto odstotno zagotovim, da ni prišlo do uh, takšne, uh, takšne kršitve podatkov? Ne. Ampak sklepamo, da ni bilo množičnega prenosa podatkov. EKR ni z nami, gospa N svoj imenu Goje. Dve minuti. Je dank. Hvala lepa. Še enkrat uh, želim omeniti nekaj, o čem smo že govorili. Rekli ste, da se nobeno podjetje ne more ščititi samo. Kot uh, eh, povlaščenec za zaščito podatkov ste dejali, da imajo organi manj možnosti za preiskavo in evropski organi se morajo držati evropske ravni. Sedaj pa konkretno vprašanje. Zanima me, ali res ni nobene tehnologije za to, da bi se borili proti tem visokotehnološkim napadom. Kako varen je Belgakom? To je moje vprašanje. Zanima me, ali je zasebnost telekomunikacij sploh še zagotovljena. Čisto z tehničnega vidika, to me zanima. Drugič, začela bom na svoji strani, zanima me, kakšne preiskave ste izvedli v zvezi z varnostjo in Belgakomom. V katerih delih se je to zgodilo, kakšni so bili rezultati in zanima me, ali boste sedaj kaj spremenili. Kdo te preiskave sploh izvaja? Je to kakšen neodvisen oddelek in kaj boste storili? In še nekaj. Če so prizadeti notranji IT sistemi in v špiglu je pisalo, da so bili prizadeti vaši delavci, potem je dejansko prišlo do neke škode. Prav gotovo obstajajo torej ljudje, katerih podatki so bili zaradi tega prizadeti. Koliko je teh ljudi? To je zelo, kot se je zelo vrlata na Belgijo niet volledig vermijdbaar. Ik vrees dat dit in. Als er in software, systeemsoftware, als er in chips of weet ik veel wat. Po mojem mnenju ni prišlo do takšne kršitve. Če virus pride skozi meta vrata, potem ga je težko ustaviti v ZDA naprimer. Prav tako pravijo, da ni jamstev za to, da, sistemi, da bi bili sistemi popolnoma a, varni. Če bi želeli popolnoma varne sisteme, bi morali te sisteme nenehno nadzirati. Ko kupimo naprimer neko programsko opremo zunanjega podjetja, ne moremo izključiti možnosti, da obstajajo neka skrivna vrata, takšna so pač tveganja tehnologije, ta tveganja ocenimo in eh, kljub temu se jim želimo v čim večji meri izogniti. Izključiti pa jih ne moremo, glede drugih vprašanj pa Belgikom. Potrdil bi to. Zavarovanje naših eh, informacijskih sistemov je za nas bistvenega pomena. Še naprej razvijamo nove postopke, nove ukrepe, zato da bi bili vedno korak naprej pred eh, storilci, morebitnimi eh, kršitelji. In eh, mislim, da smo se v preteklosti vedno lahko izognili to vrstnim napadom. Glede standardov, izpolnjujemo vse eh, eh tiste najzahtevnejše norme, naprimer ISF. Vedno sledimo to vrstnim standardom smo zelo zahtevni in naše eh, sisteme kontrolirajo zunani opazovalci. Imamo tudi primerjalne standarde, s katerimi primerjamo naše sisteme z drugimi sistemi v Evropi. Naši ukrepi se nanašajo zgolj na varnost. Ko govorimo o varnosti, govorimo o arhitekturi sistema, o eh, zgradbi sistema. Gre pa tudi za postopek upravljanja s temi sistemi. Eh, gre, gre za kulturo delovanja v podjetjih. Ti primerjalni standardi, ki jih imamo, nam omogočajo, da se vsak dan kaj novega naučimo in na to te nauke uvedemo v naše sisteme. Vedno znova poskušamo okrepiti uh, in nadgraditi naše ukrepe. Na eni strani imamo interno informacijsko strukturo, na drugi strani pa tudi eksterno informacijsko strukturo, do katere dostopajo naši uporabniki. In naj ponovim, tokrat je prišlo do incidenta zgolj v interni strukturi. Zaenkrat vseh dejstev nimamo. Nimamo podatkov o nekakšnih skritih vratih. Ne vemo, če obstajajo ali ne. Smo eh, spremenili modus operandi, naše vsakdnevno, vsakodnevno delo? Da, sprejeli smo nove ukrepe, zato da bi dodatno zaščitili sistem. In to kot podjetje moramo storiti. Nas v nastajanju je tudi tehnično poročilo, ki bo vsebovalo vse uh, nauke, ki smo se jih naučili v tej krizi. In s tem bomo ukrepili našo varnost. Hvala. Sedaj pa eh, še zadnja govornica v krogu poročevalcev v senci. Tudi vas štejem sedaj kot poročevalka v senci. Gospa Morova, izvolite. Hvala. Hvala predstavnikov komisije za zaščito zasebnega življenja v Belgiji, da ste se udeležili današnjega zasedanja. Mogoče sem vas, eh, se vas narobe razumela. Bi lahko pojasnite? Zdi se mi, da pravite, da je po eni strani jasno, da je prišlo do eh, velikega napada, eh, obširnega napada na belgijsko telekomunikacijsko podjetje. Na drugi strani pa, da ni prišlo do škode za uporabnike. To očitno torej ni primer, ki bi ga vi obravnavali. In razmišljala se o paraleli. Če nekdo strelja v eh, smer neke osebe in na to ta krogla zgreši osebo, a bi agencija za podporo žrtvam ali pa policija rekla, eh, Ne, saj se ni ničesar, eh, saj ni prišlo do ničesar. Eh, žrtev pravzaprav ni žrtev. Morda bi se morala ta oseba bolje varovati v prihodnosti, paziti. No, po mojem mnenju se kaj takšnega ne bi zgodilo. Šlo bi za poskus napada, poskus umora. Vseeno bi šlo za kaznivo dejanje. Zakaj torej tega incidenta ne obravnavate po isti uh, logiki? Še nekaj bi dodala. Belgijski organi, še posebej uh, eh, to živstvo, očitno potrebujejo pomoč pri tej preiskavi. In mislim, da. Uh, bi lahko odbor Libe, naša preiskava, to, ponuč, po, to pomoč tudi eh, ponudil. Imamo posebno, eh, posebno pričo v tem primeru, ki pa je tožilstvo še ni zaslišalo. Zakaj ne, ne vemo. Ampak očitno dobro pozna ta primer. Zakaj ne eh, povabimo Edwarda Snowdna, eh, da govori o tem primeru prek Skypa? posneli bi vse, kaj pove in te podatke poslali belgijskemu tošilstvu, da jih obravnavajo, da o njih razmislijo. Na ta način bi uh, razrešili marsikaj. Lepo je pomagati drugim. Zakaj torej tega ne bi storili? Hvala. Excellent. Hvala, mislim, da je to odličen uh, predlog. Brez dvoma bo Belgakom ponudil varno uh, Skype povezavo za pogovor z gospodom Snodom. Gospod Romen. Se upravičujem moral bi biti bolj jasen. Sodna preiskava poteka. Mi govorimo o dejstvih, kaj se je zgodilo in kdo uh, je za to kriv. O tem govori sodišče. Naša komisija pa nima nobenih kazenskih pristojnosti, uh, pristojnosti kazenskega pregona. Ne moremo. Uh, zahtev, zahtevamo lahko sankcije, ampak ne moremo jih izvajati. Ugotoviti moramo, če uh, kakšni ukrepi niso uh, dovolj jasni, če uh, ne upoštevajo zakonodaje na tem področju. To je naloga naše komisije. Imamo torej sodno preiskavo, sodno zadevo in na to tudi preiskavo naše komisije. Mi kot komisija za zaščito zasebnega življenja v Belgiji uh, ugotavljamo dejstva na tem področju. Ugotili smo, da ni prišlo do kršitev, da ni prišlo do um, zlora posebnih podatkov državljanov. Eh, ukrepi Belga Koma so bili eh, dovolj dobri, da se izognemo takšnemu incidentu v prihodnosti. To smo ugotovili in na to smo ugotovili tudi, da uh, je sistem že takrat dobro deloval, da so izpolnjevali ukrepe, ki bi jih naj toliko v tem. Belgijsko sodišče pa je tisto, ki mora preos, eh, obravnavati preostali del tega dosjeja. Jaz nisem predstavnik pravosodja. Povabili ste predstavnika Komisije za zaščito zasebnega življenja. V nasprotnem primeru pa morate povabiti predstavnika sodišča. Pred vami ni oseba, ki bi bila uh, del um, sodnega sistema v Belgiji nisem tožilec, nisem eh, pravnik na sodišču, ne morem govoriti o kazenskem pravu. Moramo si biti na jasnem. Obstaja velika razlika, obstajata dve ločeni preiskavi. Dovoljeno vprašanje? Hvala. Želel sem eh, še dodatno pojasnilo. A je po vašem mnenju to eh, pomemben primer kršitve zaseb, zasebnosti? morda podatki uporabnikov niso bili v nevarnosti, niso bili kompromitirani, ampak morda so bili vseeno v nevarnosti. Morda ne poznam dobro zakonodaje, pravilnikov eh, vaše komisije, zato sem se zmotila, ampak vseeno se mi zdi, da bi to moral biti primer za vas. Če je uloga vaše komisije ta, da ščitite zasebnost državljanov in državljank Belgije, potem v primeru, da pride do takšne nevarnosti za zasebnost ljudi, je to brez dvoma primer, ki ga morate vi vzeti na znanje in ga obravnavati. Toliko, hvala. Hvala. No, varnost informacij, to je seveda zelo resno vprašanje. Sistemi morajo biti dobro zavarovani, ampak mi smo ugotovili, da na ravni uh, zaupnosti podatkov uporabnikov, ni prišlo do kršitev. Vsaj glede na dejstva, ki jih imamo. Res, prišlo je do uh, udora v varnostni sistem, ampak ni prišlo do prenosa osebnih podatkov, podatkov uporabnikov. Tako da podatki niso bili kompromitirani. To je vse. Še tri prošnje za besedo imam, najprej bom besedo predala poročevalcu, ki ima dodatno vprašanje. Hvala. Kratko vprašanje za gospoda Robna. Obenem bi rad povdaril, da razumemo uh, vaše pristojnosti. Ste predstavnik uh, komisije za zasebnost, ne pa predstavnik sodišča. Zanima pa me, če poznate po kakšen drug element, uh, kakšnega drugega predstavnika uh, sodišča ali pa organov v Belgiji, ki je stopil v stik z uh, centrom za kiberkriminal. Vzpostavili smo ta center prav ta namen in uh, vsi kolegi ugotavljamo, da nihče ne uporablja tega centra, nihče ne uporablja te infrastrukture, nihče ne prosi za pomoč. To je tema, eh, ki se je vedno znova lotevamo na vsaki javni predstavitvi, ki jo organiziramo vi dobro poznate infrastrukturo v Belgiji, sem vas nismo posliž, eh, poklicali, da bi kazensko odgovarjali, hočemo zgolj uh, dodatne informacije, pomagajte nam. A ima kdo dostop do centra za kiberkriminal, želijo dostop, zato obstaja. Zakaj? Eh, če, če tega stika ni, zakaj ga ni? Hvala. Ne morem govoriti o imenu varnostnih organov v Belgiji. Brez dvoma so stopili v stik tudi eh, s tem centrom. Tudi sam bi si za to prizadeval. Če eh, obstajajo pristojnosti na evropski ravni, potem jih je potrebno uporabljati, izvajati. Gospod Albrecht, postopkovno vprašanje. Se pravi, čujem, Želel bi le vedeti, če je res, da obstajajo nekateri uh, zapisniki, elektronski zapisniki, eh, novinari so to potrdili uh, in ti zapisniki dokazujejo, da je GCHQ za tem napadom. Ne vem, če ste o tem uh, prej kaj vedeli, ampak če je to res. potem bodo verjetno tudi belgijski organi bolj odprti. A je to vprašanje za Belgikom, da potrdijo te informacije ali predstavnik komisije? No, odločite se sami, ampak samo spregovoriti sem želel uh, o tem. Škoda bi bilo, da bi na koncu sestanka dobili tako potrdilo strani novinarjev. Najprej uh, eh, Belgikom na to komisija za zasebnost. Na to pa zadnje tri vprašanja. Wat de journalisten zeggen uh, klopt. Da, to je res. Žalostno um, je, da dobijo novinari prej informacije, kot mi, ampak mi takšnih informacij zaenkrat nimamo. Sam ne morem ničesar uh, dodati, tudi mi nimamo takšnih informacij. Um, Prav, uh, gospa Zipel, gospa Gomeš, gospa Romero Lopez, minuta in pol za vsako, na to pa odgovori. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zadnja razprava se mi zdi nekoliko nenavadna. Danes smo večkrat slišali, da kdorkoli je že napad izvedel, je imel za sabo zelo obsežna sredstva, finančna, tehnična, organizacijska. Slišali smo tudi, da to ni samo eno podjetje. Kdo razen obveščevalne službe potem sploh še pride upoštev? Lepo prosim za odgovor na to. In drugič, če to ni bilo zasebno podjetje, ampak obveščevalna služba, potem seveda začnejo veljati pravila zasebnosti, druge pravne določbe in vse to je bilo kršeno. Zanima me, kdo je sprejel to odločitev, da se organizira tak napad. Katere države bi tukaj prišle v poštev? Katera obveščevalne službe? Rekli ste, da niso bili prizadeti osebni podatki, ampak pri tako obsežnih sredstvih, ki so se uporabila za udor v sistem, ali res lahko izključimo, da ni bilo mogoče izvedeti nič novega, zbrati nobenih podatkov. Delajo se analize uh, proti posameznim, um, kakšne bi bile možnosti za zbiranje podatkov posameznih državljanov in tako naprej. Kaj menite o tem? Gospa Gomeš. That... Gospod Robin, dejali ste, da nimate informacij o eh, množičnem prenosu podatkov. A imate informacije o selektivnem prenosu podatkov, o kopiranju ali pa občasnem nadzoru podatkov, naprimer eh, mojih telefonskih pogovorov ali pa eh, sporočil, ki sem jih poslala svojim vnukom. Mislim, da moramo biti pri tem natančni. Morda ne gre za množične podatke, morda gre za selektivno občasno nadziranje podatkov. Če očitno nihče ne sproži postopka v Europolu ali pa v Centru za kiberkriminal, zakaj tega mi ne naredimo? Tudi sama sem eh, uporabnica Belega goma. Niste pa država članica, gospa Gomeš. Eh, gospa Romero Lopez. Hvala. Tukaj v tem odboru smo že večkrat razpravljali o pomenu, ki ga imajo laboratoriji za uh, razkrivanje podatkov, za odkrivanje kod. Zanima me, kateri laboratoriji v Belgiji se ukvarjajo s tem. Uh, Eh, to so podjetja, ki imajo veliko odgovornost. Najprej bi jih morali poznati, potem pa bi morali imeti, ta podjetja bi morala imeti tudi ustrezne certifikate, da bi eh, vedeli, ali eh, so kos svoji težki nalogi, na kakšen način delujejo ali delujejo po ameriških metodah, kako obdelujejo podatke. Mislim, da bi vse te informacije morali imeti. Hvala. Okay, have, uh, Prav imamo tri vprašanja. Gospod Roben, najprej vi, na to pa predstavnika Belega goma, če se želite odzvati. Kratek bom. Odgovoril bom v obratnem vrstnem redu. Najprej kodiranje, enkripcija. Podatke, ki bi lahko ušli iz sistema, so bili eh, zakodirani virus, ki so ga uporabili, je prav tako uporabil eh, tehniko enkripcije, zato da je zakril vse, kar je ušlo iz sistema. Če želimo vedeti, kaj je ušlo iz sistema, moramo znati dekodirati ta eh, virus. Tehnologije enkripcije se uporabljajo zato, da se skrije kar je ušlo. Če pa želimo poznati vsebino, moramo znati vse skupaj eh, dekodirati. Gre za zelo napredno tehnologijo. Ne gre za to, da je Belgacom eh, kodiral lasne podatke. Virus je eh, uporabil lastno tehnologijo za to, da je ponovno zakodiral podatke. Saj pravi, ne vemo točno, kaj se je zgodilo. In to je tudi predmet trenutne eh, kazenske preiskave. Vemo, da so bili določeni podatki kompromitirani. Morda je eh, prišlo do selektivnega nadzora, naprimer nadzora eh, e-pošte, ampak pravih informacij o tem nimamo, ne moremo biti gotovi. Vemo pa, da glede na tok podatkov ni bilo množičnega prenosa. Morda nekdo iz Belga koma? Alleen maar eh, één uh, bevestiging dat we vandaag. Lahko le potrdim, da nimamo konkretnih informacij, na podlagi katerih bi lahko sklepali, da so bili to vrstni podatki prenešeni. Seveda vemo, da so nekatere informacije ušle iz sistema prek eh, skritih vrat. preiskava pa se mora osredotočiti na to, kdo je to storil in kako se je to zgodilo. Kdo je storilec? To je vprašanje, ki si ga lahko zastavimo. Je to neka obveščevalna skrivna služba? Ne vem. Lahko rečem le, da gre za zelo sofisticirano programsko opremo. Ko, eh, če kdo razvije takšno opremo, potem mora imeti veliko sredstev. To lahko rečem kdo se skriva za vsem tem, zaenkrat ne vemo. Nimamo dejstev, na, kateri, na podlagi katerih bi lahko uh, sklepali. Se pravi, dejstev. Hvala. No, če je res GCHQ, potem bi oni morali imeti uh, znanje za dekripcijo. Gospa Morvaj, postopkovno vprašanje. Pravo postopkovno vprašanje ali politično postopkovno vprašanje? Ali imate kakšne težave s politiko, gospa predsedujoča? upam, da obe verjamemo v uh, moč politike. Želela sem se le dotakniti postopkovnega vprašanja gospoda Albrehta. Zdi se, da ne glede na to, kakšni dokazi uh, prihajajo strani novinarjev, žvižgačev, da te dokaze vsi obravnavajo zgolj kot nekakšne govorice. Zakaj ne bi ponudili okvir za to, da te tako imenovane govorice eh, damo na raven pravih dokazov. Zato bi lahko poklicali gospoda Snowda kot priča. To bi lahko naredili z vsemi temi podatki iz primera Belega komu. Vse skupaj bi lahko posneli, eh, posneli njegov intervju in eh, vse skupaj poslali sodišču. S tem ne bi šli izven okvira našega mandata, vseeno pa bi pripomogli k preiskavi. No, če bomo prišli do takšnih dokazov, eh, gospod Moravaj, potem bomo brez dvoma eh, ponudili sodišče. Gospod poročevalec, sklepne misli. No, eh, velike politične odločitve nas čakajo na koncu te preiskave, ampak rad bi se eh, zahvalil našim gostom. Nismo jih prisilili, da bi prišli sem, sem so prišli zato, ker nam želijo pomagati. Dejali so vsaj, da je nastal ta primer eh, prima fače. In zato je eh, bila sprožena tudi preiskava in eh, zadeva na sodišču. Mi ne vemo in ne moremo vedeti, kakšna je vsebina in v kateri fazi je sama zadeva, ampak lahko zgolj sklepamo kot politiki. Imamo uh, zgolj n, mm, obris nekaterih dokazov, ki pa uh, jih ne moremo natačno določiti, saj nimamo druge plati zgodbe, z nami ni predstavnika GCHQ. Lahko pa sklepamo. Naprimer, učimo se, naučili smo se, da uh, države članice ne uporabljajo uh, centra za kiberkriminal, in tudi številnih drugih naukov smo se naučili. Ne bom ponudil nobenih končnih političnih sklepov, ampak zdi se mi, da je bilo to zasedanje zelo uporabno. Zastavili smo namreč veliko zadevnih vprašanj. Nismo vedno dobili jasnih odgovorov, ampak predvidevali smo, da do tega tako ali tako ne bi prišlo. Toliko eh, o tem rad bi se zahvalil vsem poslancem in poslankam, ki so ostali tukaj eh, četrtek zvečer. Hvala tudi vsem, ki ste poslušali prek spleta. Hvala. Tudi sama bi se v imenu eh, predsednika zahvalila eh, našim gostom, govornikom. Nič osebnega, ampak verjetno smo vam malce otežili eh, življenje danes popovdan. Mislim, da lahko rečem, da vsi zapuščamo to zasedanje z več vprašanji kot z odgovori. To ni nujno vaša krivda, vseeno pa je frustrirajoče nimamo možnosti za to, da bi dejansko kazensko eh, pozivali ljudi, da se nam pridružijo tukaj. Če eh, bo belgijski parlament imel parlamentarno preiskavo, eh, se lahko odloči, da vam zastavi ista vprašanja in eh, da morate na njih dejansko odgovoriti. Eh, In za to odgovarjati. Vemo, da je prišlo do incidenta, da, eh, so, da je prišlo do vdora v interne sisteme. Mediji so polni špekulacij, ampak vsaj nekaj dejstev mora biti za te njihove špekulacije, vsaj neka osnova. Toliko o tem, naslednje zasedanje o eh, preiskavi bo naslednji ponedeljek, 7. Eh, oktobra, eh, tema pa je varen pristan. Hvala.